morning, everybody. Welcome to the uh, meeting. Pozdravljeni na srečanju našega odbora. Prva točka je vedno sprejetje dnevnega reda, torej če nihče temu ne nasprotuje, sprejemamo dnevni red. Potem pa sporočila predsednika, imamo kar nekaj imenovan za poročevalce. Gospa Anteja McIntyre, IKR, e je bila imenovana kot poročevalka za predlog direktive parlamenta in sveta za zaščito evra in drugih uh, valut proti ponarejanju, ki bi nadomestila um, okvirni sklep sveta iz leta 2000. Gospod Kirchhoff iz IKR e je bil imenovan za poročevalca uh, v zvezi z uredbo o raznih transferjev skladov. Potem gospa Flašikova Benova je bila imenovana oziroma gospa Flašikova Benova je bila imenovana za poročilo v zvezi z zakonodajnimi pooblastili in nadzorom strani držav članic nad izvajanjem komisije. Če nihče nima pripomb na zapisnik iz sej iz 3. septembra 12, 8. decembra 11, 29. novembra 11, 31. augusta 11, 20. aprila 2011 ter 28. in 29. septembra 2010 bodo te zapisniki potrjeni. To so vsa sporočila. Sedaj pa bomo začeli z samim delom za današnji dan in sicer imamo najprej skupno razpravo o razrešnicah za leto 2011. Prebrala jih bom torej splošni proračun EU oddelek 3, komisija, Evropski policijski urad, Europol, Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zadanjih mejah držav članic Evropske unije, torej Frontex, Evropska policijska akademija, torej CEPOL, Eurojust, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti drogam, Agencija Evropske unije za temeljne pravice, splošni proračuni v e Evropski nadzornik za varstvo podatkov, uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij. Za vsa ta mnenja je pripravljalec mnenja Georgios Papa Nikolaou iz e LS in prejeli smo precej predlogov sprememb v zvezi z osnutkom mnen gospoda Papa Nikolaua. Najprej bom dala besedo poročevalcu za njegove vodne pripombe, potem pa lahko preidemo na izmenjavo mnen. Rok za spremembe oziroma predloge sprememb je bil prejšnji teden, zato še nimamo na voljo vseh prevodov, vendar pa bojo vse različice na voljo za glasovanje. Gospod Papa Nikolao, beseda je vaša. Hvala lepa. Pred dvema tednoma sem prvotno predstavil snutke mnenja na te teme in danes dva tedna po obravnavi predlogov sprememb in po razpravi dejansko ni bilo dovolj časa za vse prevode, ampak če kdo potrebuje kakšno pojasnilo, sem seveda na voljo za pojasnilo na specifično vprašanje. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so predložili predloge, gospa Matije Makovej, Tele, Gons, gospod Jakolino in gospod Edafelivis. Predlogov ni veliko za vsa poročila, torej devet poročilje oziroma mnen. Imamo približno 60 predlogov sprememb in že sem izvedel, da bojo številni tudi umaknjeni. Torej, tisti, ki ste že pregledali mnenje in predloge sprememb, boste videli, da smo tudi že upoštevali nove informacije. Nakratko se bomo posvetili posameznemu mnenju in pa predlogom spreme. Predtem pa bi rad nekaj pripombil v zvezi z komentarji, ki sem jih sam predložil, zato da bi še izboljšal prvotni predlog. Žal govoreči zelo hitro bere. Že pred dvema tednoma, ko smo se prvič pogovarjali o tem, bi se morali v prihodnosti še naprej posvečati eh, delu teh agencij, zato da bomo zagotovili, da bo davkoplačevalski denar tu um, pravilno uporabljen. In prvi amandma se nanaša na um, računsko sedišče in pričakujemo tudi več prispevkov strani računskega sodišča glede finančnega poslovanja. Zato, da bomo lahko imeli bolj natančne podatke za razrešnice z naše strani. Torej, prvi, eh, prvo poročilo se nanaša oziroma poročila je naštela že predsedujoča in jih bomo obravnavali skupaj. Čas, ki ga imamo na voljo, bi rad izkoristil za predloge sprememb. Začel bi z poročilom o komisiji. Kolegica Kinga Gonc predlaga, da bi, brz, da bi črtali prvi del tretjega odstavka oziroma tretjega člena mislim, da moramo izpostaviti solidarnost, vizumsko politiko in prosto gibanje um, ljudi za varnost in gospodarstvo Evropske unije. Kar se tiče držav članic, so nekatere okrepile ton in tu bi rad izrazil mnenje gospe Matjeu oziroma podporo njeno mnenje. Europol ima nekaj težav, kot je spostavilo tudi računsko sodišče in to je običajno za novo agencijo, kakršna je Europol. Zato si mora Europol še naprej prizadevati za izboljšanje situacije. Proračun Europola ni bil povečan. A kljub temu se je povečalo število um, akcij, ki jih je izvajalo, število operacij. Uh, In seveda so se zato soočili z težavami zaradi pove, povečajoč, pove, večajočega se popraševanja. In Europol se zaradi narave dela tudi ne, da, ne more primerjati z drugimi agencijami. Zahvalil bi se tistim, ki so predložili predloge sprememb in pozdravljam tudi sporočilo Europola oziroma njegovega direktorja. Kar se tiče petega predloga spremembe, verjamem, da bomo našli neko rešitev in tu ni nekih pomislekov. Potem mnenje Frontex, mislim, da tretji predlog spremembe gospe Keller se nanaša na zadnji stavek tega odstavka in se ga podpiram. Pri tem bi recepol tu deveti predlog spremembe kjer ne bi do 1. marca 2013 zagotovili nove prostore, vendar pa se ne strinjam z črtanjem odstavka, kot je predlagano v 11. odstavku. Eh, v zvezi z Eurojustom gre za predloge, ki izboljšujejo besedilo. in tudi kar se tiče sprememb za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, vse gre, se nanašajo na um, delo agencije. Tudi nekatere predloge naj bi že omaknili. Kar se tiče temeljnih pravic oziroma agencije za temeljne pravice, tu bi omenil amandmaja 5 in 6, ki se nanašata na primere nadlegovanja agencije. Uh, podpisnici sta obvestili sekretarjat in o tem smo se tudi pogovarjali, da upoštevajoč novo informacije sta predložili ustne predloge sprememb in pozdravljam tudi pismo zaposlenih te agencije. Potem splošno mnenje glede podatkih agencij v zvezi z predlogi gospe Gönc in Matej. Ti sta izpostavili pomembno točko v zvezi s pomenom samih agencij in predlagano je bilo tudi sodelovanje med Europolom in Cepolom. To se nanaša na drugi amadma. Potem gospa Keller, amadma 4 tu je seveda treba upoštevati določena načela. Rad bi zaključil z zahvalo vsem in vsem agencijam za njihovo sodelovanje in prispevke k tem mnenjem. In veselim se že temu, da bomo pripravili nove različice oziroma zaključili. In še enkrat bi se zahvalil sekretarjatu, gospe Katrin Huber hvala in veselim se vaših pripomb. Vse uma. Thank you, Mr. Papanikolaou. Uh, Mrs. Keller ask for the floor. Hvala, gospa Keller. Um, hvala. Nekaj pripomb in vprašanj. Prvič, nekaj predlogov sprememb se nanaša na Europol in Cepol in združitev teh agencij. In mislim, da bi tu potrebovali res pravo razpravo, ne pa da to vključimo v razrešnice proračunov, kajti to je zelo težko o tem razpravljati v okviru proračuna, kajti to ni samo proračunsko vprašanje, ampak politično. In zato mislim, da to ni na pravem mestu v teh poročilih. Potem, kar se tiče Agencije za temeljne pravice in zadeva za nadlegovanje, gre za zelo resno zadevo. Zanima me, ali je razrešnica pravi um, kraj, kjer se s tem ukvarjamo in ali ne moremo se s tem ukvarjati na kakšnem drugem mestu. Sicer nisem pripričana, kje, ampak morda ima kdo kakšno zamisel. Ampak če o tem govorimo v razrešnici, se mi zdi, da to ni pravo mesto. Če bomo pa to vključili, potem še vedno gre za neko mnenje, nima nikakršnih posledic in ni v celoti povezano z proračunom. Nasplošno mislim, da moramo biti pozorni, da ne bomo dovolili agencijam, da se izognejo, izogibajo letnim um, proračunom. Seveda bo vedno prišlo do prekoračitev zaradi nujnih primerov, ki se pojavijo. So pa druge zadeve, ki so zelo predvidljive, kjer ne potrebuješ um, sprememb proračuna. In v, pri teh so potem um, je vloga Libeja manjša, kot je pri pripravi proračuna. Potem se težave ponavljajo iz leta v leto in nič se ne spremeni. Ena agencija napreduje, druga naredi korak nazaj. Zato moramo biti strogi tudi pri samem izrazoslovju, ki ga uporabljamo. Splošen problem je tudi v tem, da komisija namenja denar v proračun in parlament sploh še ni odločal o tem. Tudi pri um, skladu za notranjo varnost smo se o tem pogovarjali. Najprej se moramo pogovoriti o tem, potem pa moramo potrjevati proračun in šele potem lahko dajmo denar na razpolago. In tu bi morala biti zelo konsistentni. Prosila bi poročevalca, če lahko tudi drugim poročevalcem v senci posredujete seznam um, predlogov sprememb, ki bodo omaknjeni, zato da bomo tudi mi vedeli, kaj bomo na koncu obravnavali in kaj ne. Hvala, gospa Entfeld. Hvala. Čisto na kratko. V zvezi z Agencijo za temeljne pravice. Ne strinjam se popolnoma z gospod Keller, da to ni pravi okvir za izpostavljanje nadlegovanja uh, ali vse, kar se dogaja okoli raziskav Olafa in mislim, da bi morale agencije storiti bistveno več, da to pojasnijo. Več let je že to na dnevnem redu in če je vse v redu, kot direktor, trdi direktor, potem naj pride sem in to pojasnje enkrat za vselej. Drugič, kar se tiče Europola, pročevalec pravi, da gre za novo institucijo in da zato imajo um, čisto običajne Eh, težave s proračunom, no ampak če smo iskreni, tako zelo nova pa ta agencija vendarle ni. In strinjam se tudi zadnjo pripombo gospe Keller v zvezi s tem, da se v proračun vključuje denar za, vpraš, za zadeve, o katerih še ni bilo odločeno in tu ne bi s prstom pokazala na agencijo, temveč na komisijo, ki je do, namenila 50 milijonov evrov nacionalnim schemam, ko mi še razpravljamo o tem, kar je morda pravno, pravilno, pa politično in moralno pa nesprejemljivo. Hvala. Gospa Keller je želela nekaj dodati. No, samo da pojasnim. Popolnoma se strinjam v zvezi s tem, da je težava v agenciji za uh, Eh, temeljne pravice, ampak če to vključimo v razrešnice, bo to nekako šlo pod mizo. Um, zato me, sem se spraševala, če ne bi bila kakšna druga priložnost, da vključimo, um, da povabimo tudi direktor in tako naprej. Ne samo, da napišemo to tukaj v razrešnice. Hvala. Gospod Kirhop. Hvala. moji komentarji se nanašajo na točke v zvezi z družitvijo agencij in vprašanje glede rezultatov in morebitnih eh, združitev. Nekako me skrbi, nekatere agencije niso predložile poročila, kot bi oziroma niso prijele poročila računskega sodišča, kot bi si ga želel. Malce me moti naprimer Europol, veliko govorimo o njem in zelo cenimo delo, ki ga Europol opravlja. Mislim, da je to zelo pomembna agencija. Ampak eh, kritike, ki jih je izpostavil računski, račun, izpostavilo računsko sodišče v zvezi z računovskim sistemom in tako naprej, pa so zaskrbljujoči. In pozdravljam delo poročevalca pri tej temi, vendar pa mislim, da moramo to malce bolj temeljito preiskati. Ne glede na to, ali računsko sodišče postavlja določene kriterije, ki potem sprožajo kritiko, tako kot mi nasplošno govorimo o razrečnicah um, proračunov, kakšne so te očitki, ali so to res um, kritika ali gre samo za neke tehnične prekrške. Uh, Zato bi bil vesel, če bi se malo bolj poglobila tudi v to delo, kajti ne bi rad, da izrazimo neko kritiko Europolu, kot češ, da kritiziramo agencijo kot tako. In uh, računska sodišča imajo neko tako tehniško zavoro in zato ne smemo biti preveč. Uh, zaskrbljeni, ampak bi morali vse skupaj malce bolj eh, analizirati, da vidimo res, v kakšni meri jih treba precizirati. Hvala, gospod Kirchhoff. Sekretarjat mi je pravkar povedal, da je predvideno, da bo um, predsednik oziroma da bo direktor agencije za temeljne pravice prisoten na našem odboru, tako da bo lahko pojasnil, kaj se je zgodilo. Komisija, bi želeli vi sploh karkoli dodati? Če ne. Da. Hvala. V zvezi z razrešnico za komisijo je bil predložen en predlog spremembe. Gospa Kinga Gönc je to predložila in komisija nima komentarjev. Vzeli smo na znanje prošnjo odbora, da izboljšamo proračunsko načrtovanje, kot že je omejeno za 2011 in tudi 2012 kaže, da je bila stopna izvajanja zelo visoka. Hvala. Hvala, sedaj pa vračam besedo poročevalcu. Hvala lepa. Samo da pojasnim, kaj sem povedal v zvezi z Europolom in da odgovorim gospe Intfeld. Europol je na novo stanovljena agencija, to sem želel povedati, morda ste me narobe razumeli. Europol je agencija šele od januarja 2010 in to sem mislil s tem, kar je povezano z nadzorom proračuna in tako naprej to je argument, ki ga je postavil tudi Europol, da je kot agencija na novo ustanovljen. Potem pa se strinjam, da je težko imeti neko politično razpravo v okviru razrešnic in res ni veliko manevrskega prostora za predloge sprememb ali politične razprave, če je treba to praviti vsako leto ali pa če se more to strogo osredotočiti na proračun posamezne agencije. Veliko smo razmišljali o tem, skušali smo se povezati tudi s kolegi iz drugih odborov in tu najti neko ustrežno ravnotežje. Pri pripravi mnen pa sem prišel do naslednjega pogleda. Če neko vprašanje pride do nas in kolegi pravijo, pripravijo nek predlog spremembe, potem ne moremo ne razpravljati o tem. Ne moramo pa seveda tudi imeti neke politične razprave, vendar pa vseeno ne moremo izključiti teh pripomb iz poročil. Uh, ampak jih moramo vključiti zato, da na njih pomislimo tudi v drugih razpravah. In zato skušamo tu hraniti neko ravnotežje, ne odpirati in načenjati vsega, ne pozabiti, kaj tukaj počnemo. Moramo pač pripraviti mnenje o razrečnicah za proračun. Pri tem se moramo strogo osredotočiti na vprašanja, ki morajo biti povezana s proračunom. In to skušamo početi v tem okviru. Potem vprašanje Evropola in Cepola. Strinjam se, da to ni vprašanje, ki bi ga omenjali v razrešnicah. Ampak če imamo neko stališče in če dobimo nekaj predlogov sprememb in pobud in pobudo strani komisije tudi. Moramo iz političnega vidika jasno izraziti, da smo zaskrbljeni v zvezi s temi vprašanji in zato moramo to vključiti. Seveda pa se zavedam, da je to vprašanje, ki ga bomo obravnavali v naslednjih srečanjih. Seveda moramo se obvestiti tudi vse kolege o predlogih sprememb, ki bodo omaknjeni. In seveda vse drugo, kar se nanaša na končno različico poročil in predlogov sprememb. In seveda bom v naslednjih dneh na voljo za srečanje ali kakršnokoli komunikacijo, ki bi bila potrebna, da se vse razčisti. To je vse za sedaj. Hvala lepa. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu pa bo glasovanje, ki je predvideno za 9.30 in počakati moramo na kolege, oziroma na 9.45 in zato prekinjam zasedanje za 12 minut. In nadaljevali bomo ob 9.50. 45, kajti ne moremo nadaljevati in ne upoštevati predvidenega časa za glasovanje. Hvala.

So let's continue our meeting. Predlagam, da nadaljujemo in sicer z glasovanjem o uporabi direktive o audiovizualnih medijskih eh, storitvah. Pripravljalec mnenja je Cornelis de Jong. Predlagam, da takoj glasujemo. Predlog spremembe 1 za. Oziroma se opravičujem, to je glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani. To je sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti. Mislim, da je to sprejeto, ampak to bomo elektronsko preverili kajti niste zelo jasno dvignili roke. Če Mogoče bo naslednjič lažje, če boste res dvignili roko. Torej, predlog spremembe dve, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Predlog spremembe dve. Konec glasovanja. 12 za, 12 proti. Okay, let's repeat. Bomo ponovili glasovanje. E, eh, začete glasovanje o predlogu spremembe 2. Elektronsko glasujemo. And now I close the vote. Konec glasovanja 14 za, 15 proti. Ta predlog je zavrnjen. Predlog spremembe 3 za, proti to je tako težko videti. Tudi to moramo elektronsko preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 13 za 15 proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za. Proti vzdržani. E, elektronsko glasujemo. Štiri. Konec glasovanja 12 za 16 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak tudi to bomo preverili. 5. Glasujemo. The vote is closed. 15 in favor. 15 za, 14 proti. To je sprejeto. 6 za. So, so the question is. Vprašanje je ali bomo dovolili, da bomo elektronsko glasovali tudi o predlogu spremembe 5. Dobro, ponovno glasujemo. Konec glasovanja. 15 proti 15. Zavrnjeno. 6 za proti 15 vzdržani sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, to bomo preverili. 8 elektronsko glasujemo. Začetek glasovanja. 8. Konec glasovanja. 14 za, 16 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. Potem pa 9 za, proti. To moramo preveriti, mi je zelo žal. Začetek glasovanja, elektronsko glasovanje o predlogu 9. 9. konec glasovanja. 16 za, 14 proti, sprejeto 10 za. Gospod Lua, prosim. Gospa predsedujoča, ne strinjam se, da smo eh, ponovili glasovanje o predlogu 5, temveč da upoštevamo prvi izid glasovanja, drugače lahko vse ponavljamo. In to enostavno ni prav. Torej prosim, da upoštevate prvi rezultat glasovanja za predlog spremembe 5. Hvala, gospod Luon. Zato sem vas eh, vprašala, kolegi in kolegice, ali ste za to, da ponovimo glasovanje o predlogu 5. In dobili ste samo odgovor iz dvorane na splošno, nismo pa vsak eh, zase odgovorili, nismo se vsi strinjali. Eh, da ponovimo glasovanje potem, ko je nekdo prepozno prišel v dvorano. Gospa Latford je že bila v dvorani, vendar ni uporabila kartice. Ampak da bo vse popolnoma jasno, sprašujem, ali ste strinjate s tem, da ponovimo glasovanje o predlogu spremembe 5. Glasujemo torej. Torej, glas, glasujemo, ali se strinjate s tem, da ponovimo glasovanje o predlogu spremembe 5. Torej, glasujemo o tem, ali upoštevamo izid prvega glasovanja ali drugega glasovanja. Ne, pravi predsedujoča. Sedaj glasujemo o tem, ali se strinjate s tem, da ponovno glasujemo o predlogu spremembe 5. Dobro, pravi gospod Luan, glasuj. Bomo glasovali. Torej, spet predsedujoča, ali se strinjate s tem, da ponovno glasujemo o predlogu spremembe 5? Mislim, da prihaja do zmede. Morate vprašati, ali se eh, strinjate s tem, da je izid drugega glasovanja, ko sem tudi izglasovala, veljaven. Ali se eh, ljudje strinjajo z izidom drugega glasovanja. Drugače prihaja do zmede. Ali poslanke in poslanci sprejemajo izid drugega glasovanja. Torej, še enkrat, glasujemo o tem, ali se strinjate s tem, da ponovno glasujemo o predlogu spremembe 5. Gospod Luan, to bo pa res postala zmeda. Stranjam, strinjam se z gospod Latford, da vprašamo vse, ali so za to, da se upošteva izid prvega ali drugega glasovanja. Predsedujoča. Uh, gospod Luan. Uh, Torej, jaz sem vprašala prej in večina je bila za to, to je bilo jasno, da se je večina strinjala, da sprem, ponovimo, eh, ponovimo glasovanje o predlogu pet. Pet gospod Luan, vsi se niso strinjali s tem. Predsedujoča, vse, kar lahko storim, je, da ponovno vas vprašam, ali se strinjate z mojo odločitvijo, da ponovno glasujemo o predlogu spremembe pet. Gospod Latford. torej, torej uh, vi ne mislite, da naj ponovno glasujemo, temveč da glasujemo o tem, ali je bilo v redu, da smo um, drugič glasovali o tem predlogu spremembe. Pet gospod Papa Nikolao. Eh, Hvala to je pa res eh, precejšna zmešnjava. Imeli smo prvo glasovanje, potem je Lat, gospa Latford bila tu in je prosila, da glasuje svojo kartico. Dobro, in kolegi so rekli, bomo ponovili, ni problem. Seveda pa ne moremo kar naprej ponavljati glasovanja. Ali bi lahko imeli neko finalno, končno glasovanje spet o tem predlogu spremembe 5, da končamo to razpravo, da še enkrat zadnjič glasujemo o predlogu spremembe 5. Kolegice in kolegi, prosim, da dvignete roko. Ali naj ponovimo glasovanje o predlogu 5? To sem vprašala od vsega začetka. Sedaj pa bomo ponovili glasovanje o predlogu spremembe 5. To bo elektronsko glasovanje. Prosim vas, predlog spremembe PIT, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja 16 za 17 proti zavrnjeno. Zdaj pa nadaljujemo s predlogom spremembe 10. Za 10 za, proti vzdržani elektronsko glasujemo. Začete glasovanja, predlog spremembe 10. The vote is closed. 17 in 15. 17 za, 13 proti, 3 so se vzdržali sprejeto. 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak to lahko preverimo. 12 elektronsko glasujemo. konec glasovanja. 17 za 16 proti, sprejeto. 13 za. Proti, vzdržani zavrnjeno. 14 za. Proti, vzdržani zavrnjeno. Dobro, bomo preverili 14 elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. 14 za, 19 proti zavrnjeno. 15 za, proti vzdržani sprejeto. 16 za, proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za proti vzdržani sprejeto. 19 za proti vzdržani, tudi to je sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu in sicer elektronsko eh, glasujemo. Začite glasovanja. Konec glasovanja. 30 za 2 sta proti, eden se je vzdržal. E, s tem je to sprejeto. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa sledi. Štirinajsta točka na dnevnem redu gre za spremembo sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov. E, poročevalec je gospod Moraes. Najprej bo Eh, in dobi besedo poročevalec. Eh, hvala, Kinga. Eh, je zelo glasno, ampak naj vas ne skrbi, jaz bom enostavno govoril. Predsedujoča pa pravi, da ne počakamo eno minuto, dokler drugi ne zapustijo dvorane. Želimo nadaljevati, kolegice in kolegi, sejo odbora. Če Želite zapustiti dvorano, jo zapustite, če pa želite ostati, potem se prosim, po, potem prosim sedite. Okay. Morales. Gospod Morales, mislim, da zdaj pa lahko uh, govorite. Hvala, Kinga. Želim nekaj povedati o tem sporazumu. Eh, predvsem želim se osredotočiti na najpomembnejše zadeve v zvezi z spremembami, kar zadeva obstoječi sporazum med EU in Ukrajino o olajšavah vizumske ureditve za ukrajinske državljane, je od 2008 veljal ta sporazum, pri čemer gre za to, da se olajša izdaja vizumov za obdobje ne več kot 90 dni za ukrajinske državljane. Želim opozoriti kolegice in kolege na to, da so državljani EU izuzeti iz obveznosti vizumov pri potovanjih v Ukrajino od leta 2005 naprej. In ta sporazum seveda temelji na določbah prejšnjega sporazuma, tudi tega, kar se je dogovorila komisija in svet z Ukrajino torej sedaj pa mora tudi Evropski parlament dati soglasje tem novim določbam. Želim navesti nekaj konkretnih primerov ključnih sprememb tega sporazuma. E, torej, govoril sem že o obdobju, e, ampak gre tudi za druge spremembe. E, gre za poenostavljene zahteve z, glede dokumentov, ki jih je treba eh, predložiti v zvezi z namenom, eh, potem eh, tudi eh, taksa znaša zdaj 70 evrov, potem gre tudi za, eh, večkrat, za vizume za večkratni vstop za določeno skupino ljudi, potem eh, tudi za posebne izjeme za imetnike biometričnih potnih listov ta razprava eh, je sledi pravzaprav eh, razpravi o politični situaciji v Ukrajini na zadnjem plenarnem zasedanju. Evropska unija je izrazila skrb zaradi volitev v Ukrajini in tudi glede tega, da Ukrajina ne izvaja eh, vseh eh, določb iz agende o pridružitvi. Eh, Eh, ampak mislim, da je ta sporazum kljub temu pomemben korak naprej. Gospa predsedujoča, seveda lahko razpravljamo o političnem položaju in mislim, da mora tudi komisija povedati svoje mnenje o tem ali tudi, da eh, kolegi povejo ali želijo govoriti o eh, politični razpravi. Ampak na vsak način si vsi želimo tudi, da danes dosežemo napredek. Eh, predlog, eh, rok za vložitev predlogov sprememb je 5. februar 2013. Eh, podprl sem tudi splošni pristop, ki smo ga sprijeli v zvezi s tem. Hvala, gospod Morajs, gospa Danuka. Yes, Hvala. Naša skupina se strinja s sklepi, z ugotovitvami tega poročila, smo za ta sporazum tudi če upoštevamo vse predloge spremembe sporazuma za um, poenostavitev izdajanja vizumov, um, je to dober korak naprej, predvsem za harmonizacijo vseh sporazumov o pomestavitvi izdajanja vizumov v, Evropu, v okviru Euronesta. E, in mi na vsak način podpiramo ta pristop. To je v bistvu tudi že naše stališče, ki sem ga želela podati. E, gospod Protešovič, v imenu skupine ELS želim povedati, da smo zelo za ta sporazum, tako kot je povedal gospod Moraes, tudi negativno ocenimo politično situacijo v Ukrajini. To ni politično sredstvo, o katerem se pogovarjamo danes, temveč gre za poenostavitev eh, za eh, državljane, z, za potovanja na Polsko in tudi v Evropsko unijo. Eh, aktivisti nevladnih organizacij, virski aktivisti in tako naprej bodo tudi lažje potovali v naše države in s tem odpiramo eh, vrata za vzhodno partnerstvo, tako v odboru AFET, kot tudi v LIBE, je ELS absolutno za to, da damo soglasje temu sporazumu. Hvala, gospod Protasijevič. Sedaj pa dobi besedo komisija. Well, you, Hvala, gospa predsedujoča. Sem eh, iz eh, oddelka za vizumsko politiko. Hvala poročevalcu za to pozitivno poročilo. Hvala tudi eh, članom parlamenta, ki so izrazili podporo temu sporazumu. Gospod Moraes je že povzel vsebino tega eh, sporazuma zelo dobro, zato tega ne bom ponavljal. Ampak želim dodati še nekaj dopolnil. Res je, da že obstaja veljavn sporazum z Ukrajino, od 1. januarja 2008. O ponastavitvi izdajanja vizumov, če si ogledamo statistiko, je ta sporazum, prvotni sporazum, že prinesel veliko koristi. Samo nekaj številk, ki to dokazujejo. Če si ogledamo med 2009 in 2011 število eh, izdanih vizumov, to se je povečalo za 33,8 odstotka velik del izdanih vizumov so vizumi za večkratni vstop in uh, um, Stopnja zavrnitve teh vizumov je samo 3,3 odstotka. Torej, ta sporazum je za ukrajinsko prebivalstvo prinesel veliko koristi in ta spremenjen sporazum, dopolnjen sporazum bo po našem mnenju še bolj uh, pomagal ukrajinskemu prebivalstvu. Zato smo zelo eh, za hitro eh, ratifikacijo tega sporazuma in dovolite, da uporabim priložnost, da opozorim na to, da eh, je bil spremenjen sporazum z Moldovo, bil predstavljen ob istem času kot spremenjen sporazum z Ukrajino. Želimo samo poudariti, in omeniti, da nočemo, da si ne želimo, da bi sporazum z Moldovo zaostajal za sporazumom z Ukrajino, kajti to bi lahko vodilo do političnih razlag do, eh, na moldovski strani, ki, mm, kar ne bi bilo dobro. Torej, poročilo o mm, sporazumu z Moldovo se pripravlja, to sem slišal, ampak na vsak način upamo, da bo parlament posvetil pravočasno pozornost tudi sporazumu z Moldovo. Hvala. Sedaj pa se spet eh, vračam k eh, poročevalcu. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti obima poročevalcema v senci, ki sta in tudi komisiji, ki so vsi poudarili, da obstaja veliko dokazal, da to, tudi, da to pomeni tudi politično spodbudo za Ukrajino, predvsem za ukrajinsko prebivalstvo e, in da s tem spodbujamo tudi politični napredek. In dobro je, če se poenostavitev vizumov uporablja na ta način in zato Evropski parlament podpira tak sporazum, predvsem pa se želim zahvaliti še enkrat poročevalcema v senci za to. Hvala, gospod Moraes. Sedaj pa nadaljujemo eh, z naslednjo vizumsko zadevo poročilo gospe Gabriel. Gre za eh, spremembo seznama tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja držav članic imeti vizume moram povedati, da se trenutno ukvarjamo z drugim predlogom eh, poročila Diasa de Mere, ki obravnava podobno temo. Najprej želim dati besedo komisiji in potem poročevalki gospe Gabriel in potem bomo hm, eh, začeli razpravo in potem bo eh, bes dobilo besedo tudi irsko predsedstvo, če to želi. Eh, najprej komisija. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, govoril bom tudi o tej točki in o naslednji točki bo govoril potem moj kolega. No, tu gre za predlog komisije, da se dopolni se znam uredbe 539, popolnoma pravilno ste opozorili na to, da imamo tudi še drug predlog za spremembo te uredbe 539, vendar eh, se o tem še pogajajo eh, so zakonodajalci med sabo, tako da teh dveh zadev ne smemo mešati. To, s čimer se trenutno ukvarjamo, sedaj Torej gre za regularni pregled eh, seznama priloge 539, kar opravi komisija in ta seznam vsebuje države, ki ne potrebujejo vizumov in države, katerih državljani potrebujejo vizume za vstop v šengensko območje. To je kot rečeno redni pregled. Eh, uredba 539 je bila eh, revidirana že osem ali devetkrat od 2009, od uh, eh, 2001, zadnjič 2010, ko so nekatere balkanske države in Tajvan uh, umestili na pozitivni seznam. Torej ta pregled opravlja komisija redno in na osnovi tega, kar uh, imenujemo ocena vsakega posameznega primera, pri čemer upoštevamo predloge držav članic, uh, glede premiščanja z enega seznama drug, na drug seznam na osnovi kriterijev, ki so omenjeni v preambuli uredbe 539. To bo zadnji pregled te vrste, kajti v prihodnosti želimo upoštevati tudi druga merila, druge kriterije, ki pa bodo predmet eh, razprave pod naslednjo točko, ko gre za sporočilo komisije o izvajanju in razvoju skupne vizumske politike za spodbojanje rasti v EU. Vendar trenutno še delamo z obstoječimi kriteriji, ki gre za tveganje neregularnega priseljevanja, gre za javno varnost, eh, gre za varnost potnih dokumentov in predvsem eh, za zunanje odnose EU, eh, ki so povezani tudi z regionalno koherenco. Torej, zato smo povabili države članice, da podajo priporočila za to, da se države umestijo iz pozitivnega na negativni seznam ali ob, obratno po temeljiti oceni priporočil držav članic, je komisija eh, sklenila, da države, ki so navedene v tem predlogu, naj bi bile prenesene na pozitivni seznam. Nobena država članica ni predlagala, da bi katero državo z pozitivnega dali na negativni seznam in to moramo prav tako upoštevati, kaj ti včasih so določene težave z državami, eh, katerih državljani ne potrebujemo ne potrebujejo vizumov, ampak tokrat države članice niso predlagale nobenega transfera na negativen seznam. Države članice, ki jih predlagamo, so omenjeni v predlogu. Um, to so v glavnem zelo majhne karibske in pacifiške otoške države. Ne bom jih omenil vseh. Gre za 16 majhnih držav. In tretja kategorija eh, britanskih državljanov, ki so še potrebovali vizume za vstop v šengensko območje, ampak zdelo se nam je, da se jih prav tako prenese na pozitivni seznam. In razen tega naj eh, navedem, da so na negativnem seznamu na osnovi tega predloga, da se vključi Južni Sudan, ta država uh, je uh, iz, um, sprejela neodvisnost in zato ta država na novo vstopa na negativni seznam. Torej, to je bilo v bistvu vse o vsebini predloga komisije. Mogoče še lahko omenim, da so nekatere druge države bile omenjene strani držav članic, ampak komisija, kam, komis, tudi tretje države so neposredno lobirale pri komisiji, to so države kot Indonezija, Tajska, eh, Združeni arabski emirati, ampak komisija je bila mnenja, da tokrat ne bi bilo prav, da se te države že takoj da na pozitivni seznam, ampak v prihodnih pregledih eh, bomo prav gotovo upoštevali želje teh držav. Mislim, da je to bilo dovolj za enkrat. Hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim ta pomemben predlog komisije. Mrs. Gabriel. Hvala. Gospa Gabriela. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila komisiji za to, da je predstavila vsebino in kontekst te uredbe. Naj se najprej vrnem na nekaj ključnih elementov vsebine, potem pa bi rada prosila še za nekaj pojasnil od komisije o teh stvarih tudi mi še govorimo. Najprej naj se navežemo tisto, kar je povedala komisija. Namreč, to je morda zadnje poročilo takšnega tipa. Tu gre za poročilo za spremljanje. Merila so zelo strogo pripravljena in lahko rečemo tukaj nikakšnih večjih tveganj za tiste, ki bi jih vrstili na pozitivni seznam. Naj še enkrat povem, da tukaj imamo različna merila, naprimer javni red, varnost, um, zakonito preseljevanje. In drugi dejavniki, vse to komisija vse skozi ocenjuje. Kriteriji so tudi povezani z pristnostjo oziroma varnostjo dokumentov. Glede na vsa ta merila lahko govorimo o treh kategorijah držav iz tega predloga. Kot prvo, teh 16 držav iz Karibov in pa iz Tihega oceana, potem druga kategorija, britanski državljani in tretjič Južni Sudan, specifični primer. S tem v zvezi bi rad zastavljal nekaj vprašanj. Kot prvo, ali bi lahko komisija podala nekaj številk, koliko državljanov iz posamečnih držav je tukaj vključenih in ali lahko poveste še nekaj več številk o britanskih državljanih potem drugo vprašanje. Radi bi nekoliko več informacij o tem, koliko držav članic že ima zastopništvo oziroma konzulate v teh državah. Kako bo potem predlog izboljšal trenutni položaj, glede na te številke, ki bi jih podali, prav tako pa ustrajam na načelu vzajemnosti. To mislim, da je za nas vse zelo pomembno vprašanje imamo nekatera odstopanja za obveznost vizumov iz določenih držav. Vse to bo začelo veljati, ko se bodo sprejeli medsebojni sporazumi med EU in pa zadevno državo. Treba je podariti, da se z nekaterimi državami ne pogajamo, z drugimi pa. Toliko za enkrat bi pa rada še enkrat podarila svoje zadovoljstvo nad tem, da smo že začeli zelo konstruktiven dialog s komisijo. Mislim, da bomo lahko skupaj s svetom um, čim prej dosegli napredek pri tem dosjeju. Hvala. Hvala lepa, gospa Gabriel. Gospa Danoka, ja, vi ste se želeli oglasiti. Hvala lepa. Sama skupaj s našo skupino sem naklonjena temu, da nekatere države damo z negativnega na pozitivni seznam. Zato podpiramo to, da se teh 16 karibskih držav vključi na pozitivni seznam. Imam pa vprašanje glede britanskih državljanov Uredbo s tem v zvezi smo že spreminjali oziroma dopolnjevali. Bi lahko sedaj bolj razložili, zakaj smo pri tej kategoriji ponovno šli po tej poti, za koliko ljudi je šlo pri prejšnji spremembi in koliko sedaj, ali imamo sedaj kakšno novo kategorijo, ki prej ni bila zajeta, sedaj pa v novem predlogu bo. Ali pa so sedaj vsi britanski državljani tukaj omenjeni, um, bili omenjeni že v prejšnji spremembi. Hvala lepa, gospod Danoka, gospod Mišel. Hvala lepa, imam podobno vprašanje kot gospa Gabriel. Namreč bilo bi zelo zanimivo slišati od komisije nekaj razlag. Načeloma seveda se vsi strinjamo s, s tem črtanjem obveznosti vizumov, to bi ponestavilo življenje za marsikoga, za študente, družine, za poslovneže in druge. Kot je rečeno v predlogu uredbe, te zadevne države ne predstavljajo nobenega tveganja za nezakonito priseljevanje oziroma ne predstavljajo grožnje za javni red v EU. Vzajemnost bi bila smiselna tudi za državljane EU, ki želijo oditi v te države. Prav tako želim tudi črtanje vizumske obveznosti za nekatere britanske državljane, um, ki živijo v čezmorskih ozemljih, kajti nekateri, ki živijo na britanskem ozemlju, imajo dostop do šengenskega območja, tako bi lahko to mogoče tudi drugim, ki živijo na čezmorskih ozemljih. Nasplošno podpiram uh, tudi poročilo gospe Gabriel in upam, da bo lahko parlament to poročilo čim hitreje sprejel. Hvala lepa gospod Bratkovski. Bratkovski. Hvala lepa. Tukaj imamo predlog, da se črta obveznost vizumov za nekatere vrste britanskih državljanov. V redu, ampak imam pa še dodatno vprašanje za komisijo. Ali je mogoče tudi imeti izjemo za nekatere ukrajinske državljane? Sedaj smo odpravili takse, ponastavili smo sistem vizumov, ampak mislim pa, da v ukrajinski državi vendarle imajo pravico, da bi lahko vsaj nekateri vstopali v, v EU brez vizumov. Toliko um, kot vprašanje za komisijo. Sedaj pa damo besedo komisiji, da odgovori na ta vprašanja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Naj, najprej začnem pri zadnjem. Ali bi lahko tudi nekateri Ukrajinci imeli brezvizumski dostop do EU. No, to ni cilj tega predloga. Tudi mislim, da to na kratek rok ne bo možno. Sedaj sicer vizum, vizumski dialog z Ukrajino že poteka in na koncu mislim, da bomo lahko prišli do brezvizumskega režima za ukrajinske državljane. Ampak kot rečeno, ta dialog je še v teku. Sedaj se še pogovarjamo, zato ne morem eh, opredeliti nikakršnih končnih rokov, ampak kot rečeno, to je del dialoga. Mislim, da bomo kmalo dosegli rezultate. Sedaj pa nekaj bolj vsebinskih vprašanj. Eno izmed njih je bilo, okoliko državljanih tukaj govorimo v predlogu komisije. No, pogledajte, tukaj imamo številke vsega skupaj pri 16 otoških državah v Karibih in pa v Tihem oceanu um, govorimo o 4 milijonih ljudi, nekoliko več kot to, potem pri britanskih državljanih dodatnih 300 tisoč. Vsega skupaj gre torej za 4,5 milijona ljudi, če se štejemo vse. Potem britanski državljani kot veste, ima Združeno kraljestvo zelo kompleksen sistem. Različnih vrst državljanov, različne pravice imajo, vse skupaj res precej kompleksno. Pri prejšnji spremembi 539 smo na pozitivni seznam že vključili nekatere kategorije državljanov, tudi tistih, ki živijo izven britanskega ozemlja. Sedaj smo um, želeli dodati nekatere kategorije, ki so bile prej izpuščene. Naprimer gre za britanske državljane, ki živijo na čezmorskih ozemljih Združenega kraljestva, potem um, britanske zaščitene osebe, potem britanci, ki živijo na čezmorskih ozemljih. Tako jih imenujejo pri britanskem pravu. Uh, nekateri imajo volilno pravico, nekateri ne, ampak kakokoli že ti ljudje ne predstavljajo nobene grožnje za nezakonito priseljevanje v EU oziroma bi jih spustili v EU, ne bi bilo zavrnitev. Prav tako imajo ustrezne britanske potne listine, ki imajo zadost visoko stopno varnosti. Zato ti ljudje ne bi pomenili nikakršne grožne glede na preomenjena merila. Potem še eno vprašanje. V zvezi s tem, koliko konsulatov imajo določene države na teh otokih. To bi bil argument za to, da damo nekatere države na pozitivni seznam, kajti tako na Karibih kot v Tihem oceanu moram reči, da nimamo veliko konsulatov. To potem pomeni, da bodo ti ljudje morali že prej potovati, preden sploh dobijo vizume. Naprimer, Tihi ocean najprej, Tihomorsko območje. Samo dve države članici EU imata zastopništva v teh državah, Portugalska v vzhodnjem Timoru in pa v Vanuatu Francija. Drugi otoki pa nimajo zastopništva oziroma konzulatov na teh otokih. Zato pomeni, da bo moral nekdo, naprimer iz enega otoka, eh, potovati na drug otok, da bi dobil to pravico. Potem na Karibskem otočju je položaj nekoliko boljši, ampak še vedno ni ravno veliko konzulatov oziroma zastopništvo. Ampak zaradi zgodovinskih povezav je situacija nekoliko boljša, bolj pokrita. Potem še nekaj, kar sem prej pozabil omeniti. Vzajemnost. Seveda potrebujemo vzajemnost. Ta prostotrgovinski režim, režim bo veljal šele potem, ko se bomo z vsemi državami dogovorili o prostotrgovinskem režimu. Pri tem pa seveda bomo poskrbeli za vzajemnost, te si želimo in to je samo glavno načelo vizumske politike EU. Sedaj mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, če sem kakšnega spregledal, kar povete ampak vendarle mislim, da sem odgovoril na vse. Si, misis Danok. Gospa Danoka, želi še nekaj dodati? Hvala. No, niste odgovorili na moje vprašanje. Sedaj imamo različne kategorije britanskih državljanov. Ali bodo sedaj vse kategorije zajete? Ja, odgovor je da sedaj bomo še dodatne kategorije dali na pozitivni seznam in sedaj bodo res vse kategorije britanskih državljanov vključene na tem pozitivnem seznamu. Nihče več ne bo primoran imeti vizuma. To bo sedaj zadnji korak glede britanskih državljanov vseh vrst. Hvala lepa komisiji. Še gospa Gabriel za konec ampak še prej pa isko predsedstvo bi želeli še kaj dodati, morda pojasniti svoje načrte oziroma okvir za svet. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da govorimo o tem. Sveda sem poslušal poročevalko in druge poslance. Smo zapisali njihove pripombe, tudi odgovore komisije. Naj pa nakratko povem, kako je s tem predlogom v svetu in pa kaj nameravamo še storiti. Sprememba te vizumske uredbe je bila predstavljena 27. novembra. Komisija je to predstavila svetu in potem smo na hitro opravili izmenjavo mnen. Na svetu PNZ 22. decembra so ministri tudi govorili o tem, ampak prva osebinska razprava pa je potekala 25. Mm, januarja na vizumski skupini. Sicer so države pozdravile ta predlog, kot je povedal kolega iz komisije. Nobena država ni želela dati nikogar iz pozitivnega na negativni seznam. Nekaj držav sicer je izrazilo določene pomisleke glede posamečnih držav iz predloga komisije glede treh držav vsega skupaj, no ampak države, ki so izrazile pomisleke, niso bile ravno številčne, zato mislim, da tukaj ne bo kakšnih velikih problemov tudi pri teh državah. Ne. Kot je že povedala komisija, več držav je želelo vključiti še druge države na pozitivni seznam, nekatere države članice pa so izrazile zaskrbljenost glede tega dodatnega dodanja drugih držav. Prav tako so dejale, da je treba ohraniti regionalno kohezijo. 22. februara bo naslednji sestanek vizumske skupine. Irsko predsedstvo želi čim prej zaključiti s tem dosjejem v času našega predsedovanja. Vse skozi bomo konstruktivno sodelovali s parlamentom in eh, še posebno s pročevalko, da čim prej pridemo do tega cilja. Hvala lepa, gospod Rajan. Sedaj pa gospa Gabriel ponovno pročevalka, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se nakratko zahvalim vsem kolegom, ki so se oglasili komisiji, Irskom predsedstvu in vsem drugim. Hvala lepo vsem za dodatne informacije. Sedaj mislim, da bomo lahko čim prej dosegli dogovor pri tem dosjeju. Hvala lepa tudi vsem za že vzpostavljeni dialog. Kot je ravno kar povedal predstavnik iskega predsedstva, upam, da bomo čim prej dosegli konkreten napredek pri tem dosjeju. Hvala. Hvala. Sedaj pa še zadnja točka. zadnja točka. Pročilo Komisije Sveta in Evropskega parlamentu izvajanje in razvoj skupne vizijske politike in za spodbojne rasti v EU in pa pročilo Komisije Sveta in parlamentu o šengenskem sodelovanju na lokalni ravni v prvih dveh letih izvajanja vizijskega zakonika. Gospod Dekajster, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. ti dve točki ste dali na dnevni red in parlament je sedaj sledil logiki komisije. Namreč 7. novembra lansko leto je bil sprejet vizumski svežen s tremi glavnimi elementi. Sprememba uredbe 539 v zvezi z seznamom držav, za katere veljajo vizumi oziroma ne veljajo, potem pa še sporočilo svetu in parlamentu, glede izvajanja razvoja skupne vizijske politike za spodbujanje rasti v EU in pa še naslednja točka, šengensko sodelovanje na lokalni ravni. Vsi tri elementi so med seboj povezani in obstaja neka logika teh povezav. Sedaj bom predstavil oba preostala elementa naenkrat, no ampak moram reči, da sta oba elementa precej raznolika. Sporočilo je politično sporočilo, ki predstavlja stališče komisije o nadaljem razvijanju vizumske politike. To bo seveda treba potem s časoma pretvoriti v predloge glede spremembe vizumskega zakonika. Poročilo pa je ocena vizumskega zakonika, predvsem gre za šengensko sodelovanje, to pa je ključni element v izvajanju skupne vizumske politike. Naj sedaj najprej začnem s političnim sporočilom. To sporočilo ni padlo kar z neba. Tega se ni spomnila komisija kar naenkrat. Ne. Tukaj gre za vizijsko politiko na splošno in pa gospodarski vpliv te politike. V tem sporočilu boste videli, da se je komisija sklicovala na izsledke iz G20, ta je upošteval celotno gospodarsko sliko na globalni ravni in proučevali so morbitne učinke ponestavitve vizumskih režima in kako to vpliva na gospodarsko rast. Turistični sektor namreč je eden izmed zelo redkih sektorov, kjer še lahko dosežemo izboljšanje gospodarske slike. In ta slika seveda lahko potem poveča gospodarsko rast in ustvari nova delovna mesta. V preteklosti je EU na vizumsko politiko gledala kot na politiko šengenskega sodelovanja. Predvsem so se vsi usredotočali samo na varnost. Ampak tukaj potem seveda tudi vidik svobode Naj tukaj izpostavim nekaj elementov, ki potrjujo, da so tudi drugi vidiki pomembni, ne samo varnost. Glavna prednost šengenskega sistema je, da se da lahko z, eno vizo, z enim vizumom um, obiščeš 26 držav, prej pa si mogel, moral imeti vizum za vsako posamečno državo, ki si jo želel obiskati. Tudi G20 je potem predložil možnost regionalnega sodelovanja in pa možnost, da države priznavajo vizume, ki jih priznajo druge države iz sistema. Tukaj mislim, da smo že dosegli kar veliko napredka. Vizumska politika promovira mobilnost. Včasih seveda se pojavljajo določene ovire, ampak vendarle. Naj tukaj naštem še nekaj konkretnih številk. Dedrik je prej že omenil to, da se povečuje število vlog za vizume iz Ukrajine, za Schengen od 2009 do 2011 smo bili priča 32 odstotnemu dvigu, to je ena tretjina več ljudi, ki se je prijavilo za vizum. Samo 5,5 odstotkov vseh prošenj je bilo zavrnenih vizumski zakonik je začel veljati 2010 in ta gotovo je prispeval k temu, da se ponastavi sistem izdajanja vizumov. No, ampak sedaj v prihodnosti pa moramo bolj poklopljeno pročiti gospodarske učinke vizumske politike. Kako ponastavljen postopek lahko pritegne več ljudi potovanju v EU. Seveda pa je jasno, treba vedno poštivati tudi varnost. Pri izvajanju skupne vizijske politike gotovo varnost je pomemben dejavnik. Kot že rečeno, vizijski zakonik je že prinesel nekakšno revolucijo glede postopkov in pa pogojev za izdanje vizumov. No, ampak v sporočilu vidite, da komisija podarja, da še vedno imamo kar nekaj manevrskega prostora za izboljšavo v okviru trenutnih določb visonskega zakonika. Kot prvo, na kratki krok moramo izboljšati to, kako um, trenutno izdajemo vizume oziroma sproščamo ta vizumski režim. Pri čemer je treba upoštevati gospodarsko sliko. No, ampak potem na daljši rok pa moramo gotovo bolj upoštevati um, širše gospodarske učinke. Glede, do konca tega leta bo komisija pripravila oceno, kjer bomo analizirali izvajanje visinskega zakonika. Prav tako bomo dodali še predlog za spremembo oziroma dopolnevanje dopolni, višinskega zakonika. Kot že rečeno, pri tem pregledu bomo poštevali tradicionalni šengenski pristop, prav tako pa bomo tudi upoštevali gospodarske vplive tega, kako dobro je, če ponostavimo in skrajšamo vizumske postopke. Sveda, najlažje je, če tretjim državam sploh ni treba imeti vizuma trenutni predlog pred vami, se še vedno zgleduje po starem, tradicionalnem šengenskem pristopu. Ko bomo v prihodnosti pripravljali spremembe, bomo bolj mislili tudi na gospodarske učinke. To sporočilo, gospa predsedujoča, predstavlja ideje komisije glede prihodnih predlogov in pa načela, ki bodo podlaga za nadaljno razvijanje skupne vizijske politike EU. Zato to je pomembna priložnost za politično razpravo. Sedaj tukaj še niso predstavljeni konkretni predlogi glede spremembe vizijskega sistema zakonika oziroma uredbe 539. Sedaj moramo praviti to politično razpravo do konca in potem lahko komisija poznaje še dodatno izpili predloge, ki bi jih um, pripravili, prav tako pa bi predvsem upoštevali gospodarske učinke. Potem pa še poročilo komisije o šengenskem sodelovanju na lokalni ravni. To sodelovanje je ključni dejavnik šengenske vizumske politike. Brusel je določil nekatera pravila, ampak potem pa so lokalne plasti po državah lahko zelo raznolike. Naprimer, gre za to, kakšno tveganje predstavlja nekatere kategorije ljudi. Naprimer, v neki državi študentje prihajajo samo na tečaje preko poletnih počitnic in oni gotovo ne bodo ostali zelo dolgo, torej ne predstavlja tveganja. Ampak v kakšni drugi državi pa se lahko zgodi ali pa obstaja trend, da kdo želi zlorabiti takšne tečaje, tja želi priti kot študent, potem pa v bistvu dela. O tem moramo govoriti pri šengenskem sodelovanju. Namreč, katere kategorije lahko predstavlja večje tveganje kot pa druge. Potem še seznam podpornih dokumentov. Pri vizumskem zakoniku imamo nekakšen splošni seznam teh podpornih dokumentov, ampak seveda to je potem treba prilagoditi tudi lokalnim posebnostim. Naprimer, en tehničen primer, glede potrdila o zaposlovanju. V neki eh, državi lahko imaš knjižico, kjer eh, delodajalec dokaže, da vam je dal delovno mesto, nekje druge pa imate kakšen certifikat, potrdilo. Nekje takšen certifikat izdaja delodajalec, ki druge pa javni organ. Zato je treba pri šengenskem sodelovanju to tudi proučiti in pripraviti um, bolj usklajeni seznam, ampak tudi ob upoštevanju lokalnih posebnosti. Veliko dela nas še čaka na vseh teh različnih področjih. Vizumski zakonik pa zagotavlja, da naj bi pri vseh teh področjih imeli tudi letna poročila. Leta 2011 smo imeli prva poročila pred seboj. No in takrat vsi vidiki šengenskega sodelovanja še niso bili popolnoma operativni. Nekateri so bili funkcionalni šele poznaje. Zato smo začeli razmišljati o tem, da bi bilo morda pametno izboljšati tudi to šengensko sodelovanje na lokalni ravni. Potem pri naslednjih poročilih 2012 pa smo bili priča izboljšavam šengensko sodelovanje bolje teklo. In gledajte, ta poročila so nekakšen dodatek k temu poročilu, ki se daje pred vami. To smo poslali tudi predsedniku odbora Libe za dve leti. Imamo vsega skupaj 140 poročil za različne pristojnosti oziroma različna področja. Če želite več vedeti o tem, kako vizumska politika deluje v posamečnih državah, kako to opravljajo konzulati držav članic, potem morda je pametna ideja, da pogledate ta poročila. No, potem smo videli ta poročila in smo se odločili, da vendarle to zberemo v tem poročilu. Tega sicer vizumski zakonik ne zahteva izredno. Šengensko sodelovanje je pomembno. Um, za celotno izvajanje vizijske politike. In kot je že rečeno, nekatere stvari bi še morali izboljšati. Potrebujemo splošna priporočila, ne pa samo priporočila za posamične konzulate v posamičnih državah. Ravno ta splošna poročila sedaj mi pripravljamo na podlagi vseh tih poročil o pristojnostih smo pripravili priporočila za vse akterje, ki so del šengenskega sodelovanja na lokalni ravni. No, gospa predsedujoča, naj vam podam še nekaj dodatnih informacij o institucionalnem okviru takšnega sodelovanja na lokalni ravni pred vizumskim zakonikom je predsedstvo, ki je trenutno predsedovalo svetu, pripravljalo programe za takšne dialoge oziroma razprave. Potem po vizumskem zakoniku pa o tem šengenskem sodelovanju um, glavno vlogo prevzema komisija. Komisija bo tako laže zagotavljala doslednost pri tem dialogu. No, takrat je bila komisija že um, odgovorna za EU delegacijo. Potem z ESOM pa, um, pa so se stvari spremenile. Torej, uh, sedaj, ko je bila Eh, vzpostavljena služba za zrna delovanje. Nihče ni toliko razmišljal o tem, kaj bo to pomenilo za izvajanje pristojnosti na lokalni ravni pri šengenskem sistemu. Potem je več um, vodi dejalo, to sedaj ne bo več naša naloga, ampak bo to naloga komisije. Torej, če se bo komisija tega lotila, v redu, sicer pa mi tega ne bomo počeli, zato ker že tako imamo veliko odgovornosti. Uh, v zaključkih v priporočilih je prvo priporočilo povezano z vlogo delegacije EU. Predvsem je glavno načelo to, kako si porazdeliti breme. Ne samo med komisijo in pa službo za zvonarno delovanje, ampak tudi med državami članicami, kajti po vizumskem zakoniku je mogoče nekatere pristojnosti porazdeliti od EU delegacije na same države članice za posamična področja. Dodal bi, da pri, teh, pri uporabi teh virov z različnih strani obstaja tudi neko načelo, kako se to mm, porablja. Vodi, dele, vodi delegacij so zelo dobro razumeli na večini lokacij, da je mobilnost postala izjemno pomemben element zunanjih odnosov in pri lokalnih oblasteh so videli, da so prevzeli um, odgovornost za mobilnost in to je bistveno tudi za samo vlogo Evropske unije v teh državah. Lahko povem, da od sprejetja tega poročila so se stiki med komisijo in službo za zonanje delo delovanje v zvezi z tem delom, s to temo poglobili in komisija je zagotovila dodatna mesta na pomembnih delegacijah Evropske unije za to, da prevzamejo zunanje del notranje politike. Torej, tisti, ki bodo zauzeli te funkcije, bodo med drugim se ukvarjali z lokalno, eh, lokalnim sodelovanjem in vizumsko politiko. Kar se tiče priporočil državam članicam in v tem kontekstu bi rad podaril, da so tu usmerjene na dve ravni, na glavna mesta kajti ta morajo zagotoviti, da bodo konzuli v različnih eh, pristojnostih odigrali svojo vlogo in da bojo tudi aktivni pri lokalnem sodelovanju. Morda se to zdi samo po sebi umevno, ampak v praksi imajo ponekod konzuli in veleposlaniki neko svojo vlogo, svoje kraljestvo in eh, ne sodelujejo vedno na tak način, kot bi bilo potrebno v kontekstu lokalnega delovanja v okviru Schengena. Potem pa je tu še vloga držav, konzulatov držav članic, ki bi morale imeti dobro osebe, izobraženo osebje in tudi v zvezi s tem imamo priporočila za regionalne izobraževalne programe za zaposlene na konzulatih. Potem pa še zadnja točka, kjer ne gre samo za vere, ampak gre za sodelovanje med komisijo in službo za zunanje delovanje. Tu bi morala biti tudi komisija pristojna za obveščanje ljudi, ki jih bo služba za zunanje delovanje namenila na posamezne položaje in če povzamem, to poročilo ni bilo zahtevano v skladu z vizonskim zakonikom, ampak je bilo nujno potrebno za analizo in priporočila. V prvi razpravi na svetu, morda o tem lahko več pove eh, predsedstvo, je bilo to poročilo zeto na znanje brez kritik. Torej, tudi od vašega odbora bi želeli slišati, kaj mislijo o delovanju lokalnega sodelovanja in kje vidijo nadaljne možnosti izboljšav. Zato smo prišli, ker bi radi z vami razpravljali o tej temi. Hvala lepa. Bi morda predsedstvo želelo kaj dodati? Gospod Rajan. Hvala lepa. Zelo kratek bom. Kot je spostavil predstavnik komisije, smo te dve temi obravnavali na delovni skupini za vizume 25. januarja. Tu smo imeli predvsej podrobno razpravo in izmenjavo mnen med državami članicami in nismo sprejeli nekakršnih konkretnih sklepov te razprave, vendar pa nameravamo o tem še govoriti. Torej, to ne bo rešeno na enem ali dveh srečanjih, ampak nameravamo zagotoviti, da bo tu eh, še dovolj možnosti za razpravo in da bodo ostali na dnevnem redu. Hvala lepa. Gospa Bauer bi želela besedo. Izvolite. Hvala. In hvala za te zelo podrobne informacije v zvezi z novim vizumskim zakonikom. Kot ena od članic odbora za zaposlovanje, ki zelo skrbno prisluhne besedi ustvarjanje delovnih mest, me zanima, kakšna je zamisel za tem, za to povezavo med vizumsko politiko in ustvarjanjem delovnih mest, kaj to v praktičnem življenju pomeni. To pomeni, da bi za določene skupine imeli neke privilegije v revizumski politiki ali kaj je s tem mišljeno. Potem pa še ena kratka pripomba. V zvezi s konzularno zaščito res sem z veseljem prisluhnila zamisli delitvi bremen in vključevanju oziroma intenzivnejšem vključevanju službe za zonanje zadeve v konzularno vprašanje, za zonanje delovanje, v ta del um, politik. Hvala. Gospod Maldor. Hvala. Ali ta odbor namerava pripraviti poročilo, priporočilo v zvezi s tem predlogom? To je moje prvo vprašanje. Ne vem, če lahko odgovorite na drugo vprašanje. Mislim, da je to zelo pomembna tema in vprašanje komisiji. Če ena država članica eh, šengenskega sporazuma izda vizum za šengenski prostor, ali bo morda tu prišlo do neke centralizacije, da bo na enem mestu se to dogajalo, ne da to počne 26 ambasad oziroma veleposlaništvo. Mislim, da bi bilo bistveno boljše, če bi imeli v vsaki državi eno točko, kjer se to izdaja, ne pa 26 takih točk. Gospod Moldar, na naslednjem sestanku koordinatorjev bomo govorili o tem, ali bi pripravili poročilo ali ne. Hvala. Gospa Ždanoka, hvala. Seveda mora naša skupina razpravljati o stališču glede razdelitvi dožnosti med službo za zunanje delovanje in komisijo in, in seveda podpiramo skupni pristop. podpiram izjavo gospoda Maldarja, da bi morali iti v smeri skupnih točk za izdajo vizumov v tretjih državah, po našem mnenju. Komisija ni dovolj aktivna. Prvotni predlogi so dobri. Ampak, če spremljamo potem, kaj se dogaja s temi zamislimi, tudi neki predlogi vzajemnosti, ki jih eh, prida, poda parlament in naleti na um, nasprotovanje v svetu. Torej, vsega tega lahko rečem, da komisija ni dovolj ustrajna, da bi uresničila svoje zamisli da bi tu zagotovili nek skupni pristop in omogočili več eh, oblasti komisije oziroma več pristojnosti komisije. Torej, sprašujem vas, kje je ovira, zakaj ne morete vaših predlogov uspešno privesti do uspešnih rezultatov. I turn back now to the commission. Vsi dodajam komisiji. Hvala. Torej, prvič vizumska politika in uh, gospodarski vplivi. Če si pogledati, pogledate sporočilo komisije, boste videli, da smo si ogledali dokumente skupine G20 in pa tudi ministro za turizem te skupine, ki so naročili izdelavo študij, kjer so bile podane neke ocene in kjer je se izkazalo, da recimo pri nekem porastu števila turistov vas denar, ki ga dodatni turisti potrošijo, torej če si pogledate te številke, ki jih ne nujno um, v celoti sprejemamo, ampak eh, smo jih vzeli kot neko soto, torej jasno pa je, če povečate število turistov, je to seveda gospodarska korist. Jasno pa je, da bomo v prihodnosti predlagali spremembe skupne vizumske politike, upoštevajoč gospodarske učinke naših predlogov in seveda bomo morali izvesti lasten, um, lastno oceno učinkov, kjer ki se bo posebej um, osredotočila na gospodarske učinke v Evropski uniji in ne bo tako široka, kot je ta od skupine G20. Seveda, če bomo predlagali, podali predloge, bomo, jih bomo seveda predložili tudi ostalim zakonodajalcem v danem trenutku. In pa še zadnje vprašanje. Rekl sem, da je komisija podala sporočilo o politiki, kajti najprej se je treba z zakonodajalci pogovoriti, kakšni smeri bomo šli in če bomo glede tega sprejeli sklepe s vsemi institucijami, potem bomo to prenesli v konkretne predloge za spremembo obstoječih zakonodajnih eh, določb gre pa za tako pomembno zadevo, da najprej potrebujemo razpravo na politični ravni, ne pa da najprej spreminjamo vizumski zakonik in vano našemu neka načela, o katerih nismo razpravljali. Torej najprej se pogovorimo o načelih. Potem bi se vrnil še k prvemu vprašanju. Ne govorimo o tem, da bi dali privilegije eni ali drugi kategoriji. Uh, gre za to, da se olajša za temi um, pogoji za vizume, olajšamo uh, potovanje potova, uh, potnikom, ki potujejo zaradi posla. Vendar pa bi tudi preprečili hkrati radi tistim, ki ima neke zle namene, ki naprimer. Uh, ima kakšne zločinske namene ali pa želijo prekoračiti čas bivanja, ki jim je bil dovoljen. Ne gre pa za to, da bi tu izvajali oziroma uvajali neke olajšave za določene kategorije. Seveda že danes imajo neke kategorije določene olajšave. Govorili smo o spremembah eh, in določene kategorije imajo lešave, naprimer poslovneži, ki morajo potem predložiti določene uh, dokumente in te lešave recimo ne morejo veljati za turiste. Vendar pa je ideja, da ne bi dali privilegije samo neki peščici po nekih specifičnih um, potnikov. Vsi, ki potujejo z dobrimi nameni, bi morali imeti prednosti. Potem pa, kar se tiče organa, ki izdaja vize, sam osebno bi bil takoj za to idejo, da bi imeli enoten organ. Drugo vprašanje pa je, ali je to danes izvedljivo. Ko je Schengen začel izvajati skupno vizumsko politiko, so bila edina razpoložljiva mesta nacionalni konzulati in ti so potem lahko izdajali eh, vizume za celoten šengenski prostor, saj je bilo tu medsebojno priznavanje. To pa bi lahko nekoč prešlo v organ, ki bo izdajal vizume. To pa je tema, o kateri bi lahko v naslednjem letu razpravljali in razmišljali. Tu bi se želeli oddaliti od pristojnosti na nacionalnih eh, konzulatih, torej nacionalnih konzulatov in prišli na organe za izdajanje viz, ki bi jih vsi priznali. Upam, da se si zavedati, da imamo skupne oziroma centre za skupno izvajanje. To gre za neko sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno z vizumskim zakonikom in ki bi omogočilo, da bi se ustanovili neki centri, kamor bi ljudi uložili eh, prošnje za vizum in tu bi delali ljudje iz različnih držav članic in tu bi lahko izdajali vizume na podlagi destinacije potovanj. Še vedno pa bi tu imeli neko skupno bazo, kjer pa bi zaposleni tako naprej zagotavljali države članice. In zakonodajni uh, predlog, ki je tukaj bil podan, je težko izvedljiv v praksi. In to je točno en od teh tem, s katero se bo komisija okvarjala pri uh, prenovljenem, predlogu prenovljenega vizumskega zakonika. Uh, namreč, da bi omogočili, da bi v praksi imeli več vizumskih centrov. To ne bo neka vizumska nadautoriteta, ampak bo pa nek korak proti izboljšavam. Hvala lepa. To je bilo zelo zanimiva razprava. To je bila naša točka na našem dnevnem redu. Torej smo prišli do konca našega srečanja. Naslednje srečanje bo potekalo 20. in 21. februarja. Gre za dva celodnevna sestanka in želim vam srečno pot domov in lepo povdan. Hvala.